Dobro jutro, kolegice in kolegi, predlagam, da kar začnemo. Prosim, če se posedete. Let's get ready for these extraordinary... No, pa začnemo z tem izrednim podaljšanjem rednega sestanka odbora Libe, ki smo ga imeli včeraj. Naj vas spomni, to je poseben podaljšek našega sestanka odbora Libe. Ukvarjali se bomo z demokratičnim procesom na območju osrednjega sredozemlja, vplivom migracijskih tokov ter politiko priseljevanja in azila EU. Imeli bomo izmenjavo mnen v nozočnosti mađarskega predsedstva, ki ga tukaj zastopa gospod Peter Gjorkos, ki je stalni predstavnik Mačarske pri Evropski uniji. Komisarka Malmström bo ravno tako prisotna, še enkrat jo pozdravljamo pri delu našega odbora in generalnega sekretarja Limona, ki je eh, generalni sekretar Frontexa. In med nami je tudi gospod Ika Latinen, ki ga vsi poznamo, ki je izvršni direktor agencije Frontex. Razpravljali bomo o dogodkih, ki smo jih vsi dnevno tako natančno spremljali, revolucijo v Tuniziji, Egiptu in Libiji. Prva razprava se je začela v prejšnjem zasedanju, v plenarnem zasedanju v Strasburu. In sedaj je čas, da dobimo informacijo o zadnjih dogodkih eh, z strani predsedstva, z gospe, strani gospe Malstrom, z eh, službe za zonanje delovanje in z strani Frontexa dogovorili smo se za eno in pol, za en in pol urni podaljšek našega sestanka, ki smo ga imeli včeraj. Zato izpostavljam pomen časa, ko se to dogaja. Naša navada je vedno, da potegnemo čez dodeljen čas. Še enkrat vas torej opozarjam, držite se dodeljenega časa, tako da res lahko opravimo to razpravo v eni uri in pol, kolikor je pač podaljšek dogovorjen. Sprva bodo gosti govorili vsak po pet minut, potem prva uh, runda koordinatorjev. Predlagam, da vsak dobi recimo po dve in pol minuti, vsak koordinator. Uh, potem pa lahko začnemo razpravo med člani, ki so se pripravljeni oglasiti. Tako, sprva prisluhnimo torej predstavniku mačarskega predsedstva, eh, gospod Peter Gerkes, stalni predstavnik Mačarske pri Evropski uniji, daje vam besedo. Izvolite. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, hvala lepa, da ste nam dali možnost, da podamo svoje mnenje glede te zelo eh, komplicirane in obsežne tematike, da vam predstavimo, kako tesno sodelujemo inštitucije pri tem. Eh, in kot vidim, nosite tudi vi, predsednik, isto kravato kot jaz. To je kravata mačarskega predsedstva. Pred petimi dnevi smo imeli neformalni sestanek eh, v okviru sveta gospod, gospa Malstrom, Dimon, generalni direktor eh, Frontexa, vsi so sodelovali pri eh, sestanku ministrov o situaciji v Severni Afriki. Na pet zadev bi se osredotočil, ki se predsedstvu zdijo bistvene in kjer smo uspeli do sedaj obvladati situacijo ter pokazati, da so evropske inštitucije sposobne odzivati se na njo. Pripričan sem, da pa bodo moje kolegice in kolege glede na svoje pristojnosti podali bolj um, podrobne informacije. Situacija je zelo komplicirana in če pomislimo, da bo marca svet um, Evropske unije in bomo imeli te stvari na dnevnem redu. Mislim, da bo povdarek na gospodarski in finančni situaciji in drugi povdarek bo položaj v Severni Afriki. Do sedaj se je eh, predsedstvo ukvarjalo z petimi zadevami. Kot prvo, vpliv na pritok beguncev iz eh, Tunizije, izjiv Lampedusa, Italija je in Malta sta eh, prosili mm, mađarsko predsedstvo, da to povdari in eh, prejšnji torek smo organizirali um, poseben eh, sestanek, tako da smo vključili vse inštitucije, ki se s tem ukvarjajo. Situacija je trenutno pod nadzorom, evropske inštitucije so se odzvale na strizen način. Imamo uh, mehanizme, ki smo jih uporabili In zaenkrat je to vse v dobrih rokah. Mislim pa, da komisija in še zlasti Frontex eh, imata veliko boljši pogled nad podrobnostmi. Druga stvar je bila evakuacija evropskih državljanov. Vemo, da v Tripoliju nimamo evropske delegacije in nimamo nobene um, ga veleposlaništva, ki bi prevzelo vodilno vlogo. In zaradi tega je predsedništvo. Predsedstvo glede na omejene možnosti eh, tukaj v Bruslu uspelo vzpostaviti dober koordinacijski mehanizem, tako da lahko predstavnike držav članic eh, informiramo in že 80 odstotkov evropskih državljanov je že evakuiranih iz Libije. To pa ne, eh, ni vključevalo samo državljane Evropske unije, ampak tudi iz drugih držav po Evropi. Konzularna zaščita se ravno tako na ta način upravlja ali z libijskimi eh, oblastmi kontaktira v imenu Evropske unije, Mačarska, mačarsko veleposlaništvo. Eh, predsedstvo v sodelovanju z komisijo in eh, visoko predstavnico je vzpostavilo informacijski centr za nadzor na osnovi, na dnevni osnovi se izmenjujejo informacije ter uporabljajo mehanizmi za evakuacijo evropskih državljanov iz Libije. Včeraj smo eh, imeli dva pomembna dogodka v smislu delovanja in odzivanja. Sprva je bila eh, odločitev sveta. Uh, hitra pot za uveljavitev evropskih sankcij proti Libiji. Predstavniki držav članic, ki so istočasno tudi v Varnostnem svetu Združenih narodov, so izjavili, da je to dosedaj najhitrejša odločitev Evropske unije po odločitvi Varnostnega sveta. Sankcije so bile včeraj uh, uvedene v skladu z sklepom in uredbo sveta. Trenutno je to ustrezen odziv Evropske unije, če pa bo potreba, bo um, predsedstvo uh, dopolnilo obstoječe anekse. In kar je zelo pomembno, ne le za varnost, ampak tudi za um, gospodarstvo, gre za vplive na energetsko dobavo v Evropi. Včeraj je eh, svet razpravljal o razmerah glede na uvoz plina in nafte in situacija ta hip kaže, da imamo v Evropi dovolj zalog in da ta hip ni potrebe po eh, dodatnih ukrepih. Najlepše hvala, gospod eh, Girkos. Hvala, da ste bili kratki. In prepričan sem, da bo enako postopala tudi komisarka Malstrom. Izvolite. Najlepše hvala za te spodbudne besede, dame in gospodje. Z veseljem sem danes tukaj z vami. Mislim, da sedaj je jasno, da lahko kot Evropska unija, kot inštitucije Evropske unije eh, sodelujemo, ko je to res treba. Predstavnik predsedstva je to lepo opisal in včeraj smo imeli dobro razpravo na odboru za zunanje zadeve z komisarjem Fülejem. Torej, to je jasno, da lahko se povežemo, ko čas to zahteva. E, po eni strani se dogajajo e, nevrijetni dogodki, zahteva se demokratizacija in svoboda v tem območju, kjer demokracije do sedaj ni bilo dovolj in priča smo tudi zelo dramatičnemu nasilju, ki je zelo zaskrbljujoče in zato smo danes tudi tukaj. Torej, moramo imeti nek celovit pristop eh, do tega, tako eh, kratkoročno, srednjeročno, kot tudi dolgoročno. In moramo podpreti eh, ljudi, ki se zauzemajo za demokracijo in svobodo, ter zato uporabiti vsa urodja, ki so nam na voljo. Ne bom ponavljala to, kar je rekel Eh, gospod eh, veleposlanik, imeli smo dobro in dolgo razpravo. Sprva smo ugotovili, kakšne so razmere v Italiji. Eh, komisar se je zelo hitro odzval, da bi pomagal italijanskim oblastem. Gospod Leitenen bo podal nekaj um, podrobnosti. Na, uspeli smo z. Uh, operacijo za reševanje in iskanje, ter tudi eh, Europol je vključen pri eh, nadzoru in ugotavljanju, ali imamo tudi kakšne kaznive elemente v vsem skupaj. Z italijanskimi oblastmi sodelujemo, eh, kako naj ta sistem izboljšamo z, po humanitarni plati situacija se je pomirila v zadnjih dneh, Tunizici več ne prihajajo na Lampeduzo in videli bomo, če je to že trend ali se bo spremenila. Kazalo je, da so uh, eh, Tunizici, ki so prihajali na Lampeduzo, predvsem mladi in predvsej dobro izobraženi in zdela se jim je to uh, dobra priložnost, da pridejo v Evropo in si poiščejo boljšo prihodnost. Videli bomo, kaj lahko naredimo z ljudmi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ampak večinoma gre za ekonomske migrante. Kar pa se tiče razvoja dogodkov v Libiji, to se spreminja iz ure v uro. Informacij še vedno nimamo veliko. Generalni sekretar Združenih narod je rekel, da je vse skupaj zelo zaskrbljujoče. Veliko ljudi odhaja v sosednje države iz Libije. To se pogosto dogaja, ko nastanejo taki skpori. Okrog 100 tisoč ljudi je prišlo v Egipt in Tunizijo. Nekateri med njimi so Libici, ki bežijo iz eh, zelo težke situacije in nasilja. In eh, nekateri so pa tudi državljani Tunizije in Egipta. Zelo hitro smo se na to odzvali in pomagali smo egipčanskim in tunizijskim oblastem. Namenili smo jim že 3 milijone evrov, tako da se lahko ljudem pomaga na kraju samem. Gospa um, Kristina uh, Georgijeva je tukaj tudi bila zelo aktivna. Uh, stanje na mejah je tako, da obstajajo velike uh, humanitarne potrebe, ko sodelujemo z visokim komercijatom za begunce in drugimi inštitucijami. Uh, to, kaj je predsedstvo omenilo, evropske državljane, še vedno nimamo eh, točnih podatkov. Mislim, da je približno še vedno 1200 evropskih državljanov ostalo v Libiji. Kar pa se tiče možnega eh, izhodnega toka iz Libije, kot do sedaj smo videli, da je večina ljudi šla v sosedne države in ne v Evropo. To je bilo pričakovati, je pa možno, da bodo begunci prišli tudi v Libiji. V drž Evropske unije, odvisno kaj se bo zgodilo, ali bo prišlo državljanske vojne, popolnega razpada sistema ali ne, lahko pričakujemo odtok ljudi. Težko je govoriti sedaj o številkah, moramo pa biti pripravljeni na vse. Ugotovili smo, pregledali smo, kakšna orodja imamo na voljo v Evropski uniji in uh, razmišljamo o 25 eh, milijonih evrov, ki so že na voljo za nujne zadeve. Če pa bo kriza dramatična, moramo razmišljati o drugih virih. Upam, da jih bomo dašli dodatne. Komisija je okrepila ulogo Frontexa, ki lahko eh, dobi več eh, osebja in opreme za ordinacijo Eh, operacijo Hermes in mislim, da bo o tem več eh, povedal kolega. Kar se tiče azila, eh, še vedno nimamo ustrezne infrastrukture. V vsakem primeru pa je treba oceniti uloge za azil in pripraviti sprejem za te ljudi. Dolgoročna podpora za te države je ravno tako potrebna. Pregledujemo našo um, strategijo za sosedstvo, potrebujemo torej nove strategije, ki bodo upoštevale ekonomske, um, migracijske in druge vidike. Kot sem rekla, smo, sodelujemo z mednarodnimi inštitucijami, razmišljamo o možnih premestitvah pri seljencev, prebežnikov in uh, tudi tisti, ki so uh, upravičeni do mednarodne zaščite. Občutek imam, da svet tukaj še ni naredil dovolj skupaj z Erštonovo, Filejem in Georgijevo. Eh, v komisiji delamo vse, kar je v naši moči in v naši pristojnosti, vendar te dramatične situacije zahtevajo od vseh držav članic, da prevzamejo svojo odgovornost eh, v skladu z solidarnostjo. Mogoče sem bila nekoliko eh, predolga, se pa že veselim vašega mnenja na to temo. Hvala lepa, komisarka Malstrom. Sedaj dajemo besedo. Eh, ambasadorju Vimono, generalnemu eh, sekretarju eh, Evropske službe za zunanje politično delovanje. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Poskušal bom biti čim krajši, kajti vse je bilo že povedano. Želim vam dati samo nekaj dodatnih informacij. Mogoče o tem, po čem se razlikujeta Libija po eni strani in Tunizija in Egipt po drugi kot si lahko predstavljate, situacija ni posem enaka. Kar zadeva Libijo najprej. E, poskušamo e, izvajati trojni pristop. Najprej je tu evakuacija evropskih e, državljanov in naša služba se želi zahvaliti delo mačarskega predsedstva. Mislim, da so izredno dobro delovali v zelo težkih eh, okoliščinah. Ampak kot vam je komisarka povedala, trenutno je tisoč evropskih državljanov še vedno v Libiji. Eh, mnogi od njih imajo dvojno državljanstvo in ti nimajo nobenega namena oditi. V naslednjih dneh se bomo v glavnem soočali s težavo prihoda državljanov, ki niso eh, evropejci, ampak eh, ki so tunizici ali egipčani in ki se zbirajo ob meji, pa tudi eh, drugi, ki so na tunizijsko eh, libijski meji in želijo pomoč, da se lahko vrnejo v svojo državo. 20 do 30 tisoč egipčanov je trenutno v Tuniziji in oni bi želeli najti način, kako se vrniti domov. Egipt eh, seveda poskuša narediti, kar more, vendar pa prosi pomoč še druge države, zlasti Evropsko unijo. Drugi vidik eh, ki bo postajal vedno pomembnejši, pa je eh, humanitarni vidik. Nevladne organizacije počasi prihajajo v Libijo, kot veste, predtem jim to ni bilo omogočeno. V glavnem grejo nevladne organizacije v Bengazi in vzhodni eh, del države, poskušajo eh, obiskati bolnišnice in jih obiskujejo, tam so situacije dramatične nevladne organizacije poskušajo nuditi pomoč v obliki zdravstvene nege in zdravstvene opreme, verjetno bo potrebna tudi pomoč v hrani. In kot je povedalo predsedstvo, tu gre tudi za politično delovanje, s katerim bi morali poskušati preprečiti nasilje in preprečiti še bolj dramatični razvoj v Libiji določeni ukrepi so bili sprejeti, ti ukrepi so impresivni, zelo dobro je, da uh, so bili dogovori doseženi tako hitro, tako v Bruslu kot v New Yorku. Situacijo je treba spremljati vsako minuto, zato da vidimo, ali bo potrebno sprejeti dodatne ukrepe. Eh, kar pa zadeva Egipt in Tunizijo. Tu pa po mojem moramo upoštevati dve eh, stvari. Najprej politično situacijo. Še vedno je situacija precej negotova, kajti eh, začasna vlada poskuša eh, najti rešitve na treh področjih. Najprej ustavna reforma, eh, sprememba, refor, eh, sprememba ustave, potem eh, drugič eh, volilni postopek in tretjič, kar je najpomembnejše, odločiti se morajo, ali bodo najprej imeli eh, poli, eh, parlamentarne volitve ali predsedniške volitve. In to so najpomembnejša politična vprašanja v tej državi. Potem pa še drugi ukrepi, ki jih moramo sprejeti v zvezi s tema dvema državama. To pa je, da upoštevamo dolgoročne in kratkoročne potrebe obeh držav. Eh, pot, potrebe, ki so povezane z oživljanjem gospodarstva, eh, upoštevati moramo socialne težave. Potem še ena od težav, s katero se bomo soočili v naslednjih dneh, pa je to, kako dobiti bolj konkretne zahtevke oziroma zaprosila v Tunizije in Egipta. Poskušamo ugotoviti, kakšno pomoč lahko tema država nudimo se želimo dobiti jasne prošnje, jasne zahtevke od njih. Sicer se bomo spet znašli v situaciji, ko bo izgledalo, kot da Evropa skuša vsiljevati svojo pomoč. Danes pa se želimo točno temu eh, izogniti. Kaj te, tega te države ne očajo več. Potrebujemo dialog in eh, bomo morali v naslednjih nekaj dneh najti še dodatne rešitve. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V petih minutah sem vse zaključil. Točno pet minut, gospod Vimo. Zahvaljujemo se vam in sedaj izvršni direktor Frontexa, gospod Ilka Latinen. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dobr dan vsem skupaj. Bom zelo kratek. Eh, pripravil sem dva diapozitiva upam, da jo boste lahko videli. Prejšnji govorci so zelo dobro povedali. Situacija je še vedno zelo negotova in postaja še bolj negotova. Ne vemo, kakšen scenarij bo lahko uresničen, upoštevajoč te okoliščine. Gospod Vimo je povedal še nekaj zelo pomembnega. In sicer eh, teh treh držav ne smemo jemati kot enoto. To so različne države. In zato je edin pravi pristop, ki je možen ta, da vsako državo ocenimo posebej. Različni scenariji pomenijo tudi, da moramo upoštevati to, da bodo migracijski tokovi drugačni. Eh, migranti, ki prihajajo na Lampeduzo, to je ena stvar iz Tunizije. In dobro je povedala komisarka, eh, kakšna je glavna značilnost eh, tega eh, pritoka migrantov. To so migranti, ki so se odločili za odhod iz Tunizije zaradi gospodarskih razlogov tudi. Drugi scenarij pa je scenarij masivnega pritoka ljudi, ki bodo iskali mednarodno zaščito. In seveda moramo eh, ustrezno prilagoditi tudi svoj način delovanja, svoj modus operandi. Kaj, kaj smo naredili doslej? Začeli smo z operacijo Hermes pred približno enim tednom na prošlo Italijo. lahko smo izpolnili praktično 100 odstotkov prošnje iz Italije, tako v smislu tehnične opreme in personela. In sedaj potekajo dejavnosti skrininge ne samo na Lampeduzi, kjer je še vedno eh, ogromno eh, priseljencev prisotnih, ampak tudi druge, kjer so italijanski organi naselili te eh, Eh, begunce. Spremljanje, monitoring je izjemno pomemben dejavnik. Lahko vam povem, da se moj eh, centr za ocenjevanje situacij in pa enota za oceno tvegan zelo trudita najti rešitve in vsega. še do, dodatni strokovnjaki za analize so prišli na Frontex, tako da bi lahko zbrali vse relevantne informacije ter obdelali vse informacije, tako da bi na tej podlagi naše dejavnosti bile lahko primernejše. Um, tesno sodelujemo z situacijskim centrom službe za zunanje politično delovanje, potem eh, je tudi eh, Europol vključen, kot je rekla komisarka, potem pa dejavnosti Evropskega urada za podporo azilo. S kolegom sva stalno v stikih, skušamo zagotoviti tudi upravno pomoč njim. Še nekaj besed o operaciji Hermes kot sem rekel, operacija teče. Situacija je še kar mirna. Pred dvema tednoma je prišlo do vrhunca dejavnosti, ampak od 26. Eh, februarja naprej ni bilo nobenih novih prihodov. Izgleda, da so tunizijski organi zelo aktivni in opravljajo svoje delo. Po tistem enem dnevu ko niso nič naredili. Torej, tukaj vidite na diapozitivu eh, kroge, ki predstavljajo število eh, prihodov oziroma incidentov. Zelen eh, krog predstavlja število migrantov, modri krog pa predstavlja število incidentov. Imamo pripravljen svežen odzivov za različne scenarije. Kot veste, ne moremo takoj razmestiti svojih sredstev, nimamo svoje opreme, nimamo svojih ljudi, eh, potrebujemo čas, da to zberemo. Drugi izziv pa je, kako biti proaktivni, kako razmestiti eh, ustrezna sredstva in kako se izogniti pretiranemu eh, odzivanju in pa paniki. Skušamo ustrezno uravnotežiti ta dva vidika. Malta je pod zelo hudim pritiskom, to vsi vemo, potrebujejo pomoč drugih držav članic. In potem sestanko grem na Malto, kjer se bom pogovarjal o možnostih, da bi dejavnosti Hermesa razširili tudi na Malto. In še zaključna točka. Eh, Grčija. Situacija na grško-turški meji je pod nadzorom. Prišlo je do 75 odstotnega zmanjšanja v primerjavi z novembrom. Zmanjšanja prihodov beguncov. To območje je šelo zahtevno in ni nepovezano s tem, kar se dogaja v Severni Afriki. Kajti še vedno je Eh, eh, dejavnih večina letalskih povezav med eh, Magrebom in pa Istanbulom. In tako ljudje tudi iz Turčije potem grejo po celinski poti do Grčije. Veliko Alžircev pride tako. Zato tu ne gre za neko ločeno vprašanje, ampak gre za problem, ki je povezan s tem, kar se dogaja v Severni Afriki. In kot je rekla komisarka, če bomo morali še dolgo časa delali, delati na tej ravni eh, in če bodo potrebe še tako velike nekaj časa, se bomo moral ponovno obrniti na uh, orga, uh, za proračun. Hvala lepa. Sedaj pa. Eh, prvi krok eh, prispevkov koordinatorjev političnih skupin. Potem pa predlagam, da damo besedo poročevalcu za Libijo, eh, poročevalcu za spora, poročevalki za sporazum med Libijo in EU, to je gospa Ana Gomez. Potem pa besedo tudi predsedniku delegacije EU Magreb, gospod Panceri. Mislim, da je tam. Gospod Panceri, tam ste, ja. Predlagam, da se vsi koordinatori držite pred videnega časa dveh minut. Gospod Mosutl, gospod Nordvaj, kaj je sedaj? Običajno vprašanje. Eh, ali imajo tudi nadomestni člano vprašanje? Eh, pravico postavljati vprašanje. Ja, v drugem krogu boste to lahko naredili. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti vsem govorcem, ki so danes prišli eh, k nam na naše povabilo. Zelo sem vesel nad tem, kar sem slišal, zato ker izgleda, da imajo stvari pod nadzorom in to lahko samo pozdravimo. Eh, Eh, situacija se zelo hitro spreminja, kot so rekli. Prihajam z Malte in v zadnjem tednu eh, je moja država prejela 12 tisoč evakuirancev iz eh, Libije in ti prihajajo iz 28 različnih držav. In da je vse skupaj potekalo tako gladko, gre pripisati samo dejstvo, da je bilo več držav članic, ki so bile pripravljene poslati letala za svoje državljane. Kaj pa, če bi teh 12 tisoč ljudi bilo libijskega državljanstva? Ali bi druge države članice potem tudi poslale letala za pomoč? Upam. Torej, kakšna so naše prioritete? Prva prioriteta je jasna. Moramo ustaviti nasilje. To mora biti vsem jasno. Pozdravljam sankcije Združenih narodov in EU, čeprav se bojim, da te sankcije ne utegnejo zadostovati, da bi ustavile nasilje v tej fazi. Druga, ja, jasna prioriteta je eh, Libicem poslati humanitarno pomoč. Jasno je, da Libicem zmanjkuje hrane, zdravil in zato se moramo zbrati, organizirati in poslati humanitarno pomoč. In tretja prednostna naloga pa je naš načrt za eh, situacija, ki otegne nastati v zvezi z priseljenci jasno je, da si je nihče ne želi takšne situacije, ampak to se lahko zgodi, kajti to se že dogaja na meji med eh, Libijo eh, eh, in Tunizijo ter Egiptom. Vse te cone so cone, ki zahtevajo humanitarno pomoč. In vprašanje, na katerega ljudje pričakujejo jasno odgovor, kaj se bo zgodilo, če pride do masovnega preseljevanja v Evropo? Eh, kaj se bo zgodilo, če bodo tisoči beguncov prišli iz Libije v Evropo? Ali smo na to pripravljeni? Ali ima Frontex operativni načrt, ki ga ima pripravljenega, ki ga samo vzame iz predala? In kam bodo šli? Šli ti ljudje? ki jim bo Frontex pomagal zapustiti Libijo. Ali bodo te ljudi prepeljali na osvobodljene dele Libije, tam okoli Bengazija, ali pa bodo ti ljudje prepeljani v različne države članice. In če je to tako, potem v katere države članice v svetu, kot je rekla gospa Malstrom, izgleda, da ni pravega apetita, da bi sprejeli ljudi. Ampak mi se sedaj soočamo s težko situacijo in v taki težki situaciji moramo vsi eh, pomagati. Hvala lepa, gospod Morales, eh, minu, dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Delo, ki so ga opravili kolegi, ki sedijo za predsedniško mizo, je eh, vsega občudovanja vrednost. To velja tudi za dejavnosti Frontexa. Ta parlament je obiskal Libijo in ta parlament je razumel eh, možnost eh, beguncev iz Libije. Nič novega ni to, kar se dogaja na Malti. In moje prvo vprašanje je, ne glede na to, da je sedaj manj beguncov iz Tunizije na Lampeduzi. Ampak moje prvo vprašanje je naslednje. V sklepih sveta. In gospa Marstrom, to ste rekli, da ni pravega eh, apetita za eh, porazdelitev teh eh, beguncev, za porazdelitev bredena. Problem, ki ga imamo v parlamentu, je ta. Ta eh, nujna situacija, ki jo je omenjal gospod Busotil, se že dogaja Kajti države iz teh držav so uh, iz vseh, uh, vseh razredov in bodo prišli v Evropo. Nima smisla si zapirati oči, da ne bodo prišli. Bodo prišli. In mene zanima, ali je svet v petek karkoli povedal o tem, da uh, imamo pripravljena kaka sredstva za porazdelitev bremena. Tu imamo direktivo o. Eh, eh, priznavanju kvalifikacij, eh, to so instrumenti, ki jih je svet sprejel. Ampak vseeno sprašujem komisijo, ali ste začutili kakšen občutek, da je treba res nujno nekaj narediti in ali ne bi potem morali začeti razmišljati srednjeročno o močnejših partnerstvih z državami izvora. Tu ne gre samo za sporazume o vračanju, ampak tu govorim o čisto pravih partnerstvih ki bodo upoštevala stalne spremembe v tej regiji. To so eh, države, ki so demokratsko mlade, nekateri od teh ljudi so dobro izobraženi in bodo prišli v Evropo. In eh, problem, ki ga je gospod Busutil omenil v zvezi z Malto, je hud. Moje vprašanje je naslednjo. Te težave smo pozvali že prej. Ali se zaveda svet, da mora eh, nekaj narediti, tudi v zvezo z azilnim eh, svežnem in ali so v petek kakorkoli ministri nakazali, da sedaj delamo nekaj, kar je več kot pa samo omejevanje eh, krize in da skušamo eh, najti eh, srednjeročne in dolgoročne rešitve. Tako, gospa Weber. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem cenjenim gostom za njihovo prisotnost in dejansko uh, cenim dejstvo, da so se odzvali v tako kratkem času. Mi kot člani Evropskega parlamenta moramo imeti ustrezne informacije in pa priložnost postavljati vprašanja, da določene stvari razčistimo. Čisto osebno, 89. leta, v 90. letih so se spreminjali režimi v, Evropski, eh, v vzhodni Evropi in takrat je zahodna Evropa bila popolnoma presenečena in čisto nepripravljena. In ni presenetljivo, da je Evropska unija popolnoma presenečena sedaj tudi nad temi spremembami, kajti v bistvu gre za spremembe režimov v Severni Afriki. In jasno je, da moramo razlikovati med vsemi tremi državami, torej Egipt in Tunizija na eni strani, Libija na drugi, kdo pa ve, kaj bo še prišlo v, v prihodnosti. Seveda smo razumni ljudje, vemo, da so tam evropski državljani, ti so za naš prioriteta. Istočasno pa mislim, da je najbolj groznejša stvar ta, da v tem trenutku ljudje v Libiji umirajo, jih ubijajo. To se dogaja že nekaj časa. Slišimo glasove, ne samo mojega, ki pravijo, da je tudi tokrat Evropska unija okrepala mogoče malo prepozno, pa mogoče malo premalo odločno. Čeprav sedaj razumem, da poskušamo nekako eh, rešiti stvari, narediti tisto, kar moramo narediti. Imam dve vprašanje. Kolikor vem, v Frontexu delajo na različnih scenarijih, odvisno tega, kaj se bo zgodilo, imajo strokovnjaka za analizo tvegan in, kolikor vem, eh, obstaja sodelovanje na ravni komisije. Ampak moje vprašanje je naslednje ali ne bi mogli imeti neke vrste krizne celice, ki bi jo bilo mogoče aktivirati vsakeč, ko bi bilo to potrebno in ki bi potem eh, lahko preigrala scenarije od A do C. To bi bilo zelo pomembno, kajti ne gre samo za ukrepanje, gre tudi za eh, denar. In 25 milijonov ni nič, če bo prišlo do eh, poslabšanja v Libiji. Upam, da do tega sicer ne bo prišlo. Hvala lepa, gospa Sargentini. Hvala lepa. Evakuiranec je tudi begunec v bistvu, kajte to je nekdo, ki je pobegnil iz, me, iz eh, države in mesta, kjer je nevarno. In zato je nekoliko čutno, cinično videti te evaku, evakuirance iz teh držav, iz Libije. Ampak eh, pred nečasnim smo pa se z Libijo dogovorili, da bodo sprejemali oni priseljence. Predstavnik eh, Frontexa naj nam pove, kaj se je s tem eh, dogovorom med Italijo in Libijo zgodilo. Tudi Evropska unija ima sporazum z Libijo o priseljencev. Kdo pa sedaj izvaja patrulje po Mediteranu, zato da bi eh, v prvi vrsti rešili tiste ljudje, ki si še upajo čez eh, to morje, čeprav je trenutno morje zelo razburkano. Predstavnik Frontexa je rekel, da pomagajo Italiji pri skriningu. Za kakšne vrste skrining pa gre? V Atenah smo bili pred nekaj časa in tam smo zvedeli, da neki begunic ne, begunec ne more zaprositi za azil v uh, obmejnem uradu eh, Frontexa. Torej, če je to res, potem kakšen smisel imajo ti skriningi eh, in kdo to opravlja. In koliko prošen za azil smo že dobili iz, eh, od državljanov iz Magreba. Ampak ali se spomnite, pred poletnimi počitnicami smo se pogovarjali o eritrejcih, ki so obtečali v eh, puščavi Libije. Tam je obstajala nevarnost, da jih bodo poslali nazaj v Eritrejo. In ravno takrat smo zvedeli tudi o teh dogovorih z Libijo. Mislim, da moramo nekako oceniti svoje partnerje, s katerimi poslujemo. In mislim, da moramo malo razmisliti o tem, kako svojo odgovornost prelagamo na druge. Zelo cinično je videti sedaj to. Tisti, ki naj bi očistili sredozemlje migrantov, eh, sedaj ponovno zatirajo svoje ljudi. Pa to smo videli že prej. Potem isto velja za uh, eh, Lampaduzo. Tam se je zaprl uh, center za begunce, zato ker jih ni več bilo, ker so Libici upravljali tako dobro delo na sredozemlju. To je cinično. In uh, v celoti se skrinjam z gospodom uh, Moralesom. To je začasna kriza sicer, ampak vseeno potrebujemo prave uh, rešitve. Svet mora ukrepati. Uh, svojo uh, azilno in uh, politiko predseljevanja mora spraviti v red. Hvala lepa. Gospod eh, Tavares, ker gospoda Kika iz Icereja ni. Torej, gospod Tavares, izvolite. Najlepše hvala. Hvala vsem sodelujočim in hvala za vse informacije, ki ste nam jih dosedaj podali v načrtih, ki jih pripravljamo. Z mojega vidika bi rekel naslednje to je velika um, mejna operacija, kjer gre za nadzor in varnost. Ne vem, če je to ta paradigmatski preskok, ki ga potrebujemo, ampak kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do potrebe po humanitarni operaciji in mejna operacija ne bo več dovolj. Imamo tisoč kilometrov meje med Marokom in Sirijo, In na vsakem uh, koraku te meje je vedno, večji je vedno večje humanitarno tveganje. Strinjam se, da gre za popolnoma drugačne države in zato bomo lahko mogoče soočeni z desetimi različnimi situacijami, naprimer alžirsko-maroška meja, eh, sirsko-turška meja in tako dalje, kjer so še vedno begunci iz Iraka. Gre za to, kako se bomo dobro pripravili znotraj naših meja, glede eh, centrov za preseljence, povečanje zmogljivosti za, radi večjega števila prošen za azil in tako dalje. Vidim, da imamo težave pri nezakonitih priseljencih in iskalcih azila, še zlasti, ko gre za Tunizijo. O tem smo že govorili v Strasburu. V Tuniziji obstaja zakon, da ko eh, priseljenec, ko se vrne oziroma izseljenec, ko se vrne v eh, Tunizijo, stane eh, nekdo, ki je kršil zakon. In moramo se pripraviti na eh, veliko povečanje zahtev po azilu. Potem pa preseljevanje. Dve stvari nam bi tukaj zelo pomagale. Da bi imeli eh, posebne prioritetne regije glede na nujnost. In to je nekaj, o čemer smo v tem odboru že večkrat razpravljali humanitarne krize ne nastajajo v skladu z letnimi načrti, nekaj se lahko zgodi februarja ali marca in potem je treba pač eh, prioriteto premakniti, naprimer iz Magrepa drugam. In soočamo se z točno tako krizo, ko jo je omenila kolegica Renata Weber. Potrebujemo uh, ogromno ljudi, ki se bodo ukvarjali z preseljevanjem to, kar tukaj vidimo, je pač velika odvisnost od diktatorjev, ki smo jo razvili zato, da bi imeli zelo nerealistično priseljevalno politiko. Ministr za notranje zadeve Italije je rekel, eh, da sporazum z eh, Libijo ni eh, opuščen, ampak trenutno ne funkcionira. Torej, potrebujemo nekaj, na kar se lahko zanesejo tako priseljenci kot naši državljani. Najlepše hvala, zdaj pa kolega Borgezijo. Izvolite. Hvala, predsednik. Tudi sam bi se želel zahvaliti obiskovalcem, ki so nam ponudili kar nekaj pomembnih podatkov, ampak sam bi želel k temu dodati še eno pojasnilo. Rad bi vedel namreč na podlagi katerih kriterijev je ta do, oddelitev 25 milijonov evrov zadostna, ker teh kriterijev namreč ne poznam. Namreč, če si pogledamo situacijo ne samo na Malti, ampak tudi na Lampeduzi, je situacija gotovo nujna in sam bi želel ob tej priložnosti poudariti, kako izredno dobro se drži ljudstvo na Lampeduzi, ki je sprejelo in se soočilo s takšno nujno situacijo. Poglejte, gre za majhen otoček, 4000 prebivalcev ima in 6000 eh, ljudi je tja dodatno prišlo, ljudi, o katerih se ni vedelo nič, eh, če začenemo samo z mm, njihovimi zdravstvenimi eh, okoliščinami in tako naprej. Torej, naj povem to, da se Evropa morda končno začenja zavedati, da je to mm, šipka točka na njenih mejah. In eh, res je, da trenutno izkrcanja tukaj ni, ampak to zaradi vremenskih razlogov, saj je morje preveč razburkano. Ampak čim se bo morje umirilo in bo omogočilo eh, plutje ter izkrcavanje, je zelo verjetno, da bodo nadzori, ki jih je Tunizija začela izvajati, se izkazali za nezadostne. Seveda, če ne bomo imeli tukaj tudi eksplozije priseljencev iz Libije. Torej, vprašam, sprašujem se naslednje. Kakšno bo naše ukrepanje in v kakšnem času se bo ukrepalo ob takšnem nujnem dogodku, ki je več kot verjeten. Ničesar v zvezi s tem nisem še slišal. Države, kakršni sta Malta in Italija, ne morata biti prepuščeni sami sebi v takšni situaciji. Slišal sem kar precej zelo zauzetih besed, zelo prepričanih besed se strani kolegov iz parlamenta, iz držav, kot so naprimer Belgija in Švedska, ki so glede na takšno, ob takšni nujni situaciji, ki se najavlja, rekli, da niso pripravljeni sprijeti nikogar. Sam pa mislim, da bi bilo nujno te priseljence porazdeliti in da je treba takšno nujno situacijo na področju priseljevanja obravnavati z vso primerno resnostjo. To je vozel, ki ga bomo morali razvezati. Državi, kakršni sta Malta in Italija, namreč ne morete pri tem ostati sami. In za konec bi želel vprašati, še zlasti gospod komisarko, kaj menite o nekem močnem predlogu, kot bi bil nek primeren eh, plan maršal za podporo tem prebivalcem? Eh, si namreč resne politike ne bomo mogli nikoli voditi, če se ne bomo resno lotili problema v državah izvora. Kolegica Ana Gomez ni več v dvorani, ona je poročevalka za sporazum med Libijo in Evropsko unijo. In sedaj bomo slišali gospoda Pancerija, ki je predsednik delegacije Evropskega parlamenta za države Magreba. Potem bomo pa imeli še nadaljno možnost za razpravo. Kolega Panceri. Grazie. Hvala. Dobro vemo, da ta prehodna obdobja ne bodo enostavna, kot vidimo to že v Egiptu in v Tuniziji in v Libiji, bo zadeva verjetno še nekoliko ostrejša. Tega se moramo zavedati. In ne smemo se skrivati za to mm, navidezno mirnostjo tega trenutka, saj se ne bodo stvari tu ustavile. Torej, potrebne so takojšnje pobude, pa tudi srednjeročne in dolgoročne pobude in to je treba vedno eh, obravnavati eh, skupaj kot celoto in zato morata tudi oba komisarja, gospa Malmstromova in gospod Füle, sodelovati. Dejavnosti, ki so bile upravljene takoj, so bile gotovo dobro, naprimer eh, predvidena finančna sredstva in drugi inštrumenti, to je gotovo v redu, vendar pa si lahko predstavljamo, da se priseljenci, ki sedaj pritiskajo na tunizijske meje, ne bodo tam ustavili. V Libiji lahko pride do hujših posledic. In v zvezi s tem bi želel, da gospa komisarka takoj da na dnevni red, ne da bi čakala za to, eh, pogovor o finančnih sredstvih, saj teh 25 milijonov gotovo ne bo dovolj. Eh, Ravno tako je treba dati na dnevni red tudi druga vprašanja, naprimer porazdelitev bremena zaradi priseljevanja. In eh, še nekaj bi želel spomniti vse države. Sredozemlje je sredo strateškega pomena in zato bi se morali tudi mi iz tega, kar se tu dogaja, naučiti, kako je treba posredovati hitro in takoj. Pa še nekaj glede srednjeročnega delovanja. Treba si je ponovno ogledati in proučiti sosedske politike eh, za južno območje in zagotoviti večjo suverenost evropskih politik za sredozemlje. Gospodu Vimontu pa bi povedal, želel povedati še nekaj. Uh, v Tunizijo moramo takoj začeti vlagati naše sile in napore, zato ker je to država, ki bo lahko najhitreje prešla na demokratično pot. Uh, in to je treba upoštevati. Namreč, je v Tuniziji možno doseči, da se bo demokratični postopek končal, je to pomemben signal tudi za vse ostale države v regiji. Da je pa prišla Ana Gomez, ji damo besedo za dve minute, izvolite. Hvala za besedo, gospod predsednik. Naj veleposlanika Vimona vprašam naslednje. Omenili ste um, nasilje, ki je prioriteta. Ampak tukaj gre za to, da ustavimo psihopata, In uh, vemo, da psihopati so kot uh, kemično orodje. Evropska unija se je tega zavedala in uh, eh, nikš ni Evropska unija naredila v vseh teh letih, da bi se ta psihopat razorožil. Ni, imamo še um, odločitve varnostnega sveta niti o prepovedi preleta. Uh, In zanima me, ali bodo razne opcije na mizi, tako kot pravijo američani, zlasti glede na to, da imamo mi odgovornost zaščititi eh, libijske in druge državljane, priseljence v Libiji, imamo pa tudi odgovornost zaščititi teh eh, 1100 državljanov Evropske unije, ki so še tam. Kaj pa glede eh, beguncev in migrantov? Kakšna je naša evropska prioriteta? Ali je to, da te horde eh, in eh, da jim ne dovolimo, da vstopijo v Evropsko unijo in zato uporabimo Frontex, ali pa bomo res eh, dali človekoljubno pomoč eh, Eh, tako da bomo postali prepoznavni, sicer nas sploh ne vidijo, pogledajte si televizijske programe, nikjer nas ni, niti v Tuniziji, niti v Egiptu, nikjer. Uh, In ali bomo na ta način res omogočili, naprimer, eh, visokemu komersarijatu za begunce in tako dalje, da se vrnajo na meje in na ta način, da dejansko pomagamo ljudem, eh, da ne prihajajo k nam, namesto da uporabljamo Frontex. Potem je še neko vprašanje. Ogromno migrantov je, ki niso ne egipčansti, ne um, libici, so lahko sudanci, eritrejci in tako dalje kaj za njih delamo, ali ni to bistveno vprašanje, eh, kjer je treba eh, UNCHR in druge uporabiti in jim pomagati. In končno vprašanje. Kaj je z uh, po, poskusi Evropske unije, da vplivajo na nove politične akterje, ki naj bi nasledili psihopate. Se ne gre eh, le za to, v Bengaziju so vzpostavili nacionalni svet, s katerim bi se morali takoj povezati, kaj počnemo, da bi tako izvedli nek politični vpliv. Hvala. Sedaj bomo slišali prve odzive v istem vrstnem redu kot v prvem krogu. Sprva dajem besedo eh, ambasadorju oziroma veleposlaniku Gerkosu, ki predstavlja mačarsko predsedstvo. Prosim, bodite čim krajši. Hvala. Prvi element, kar je Malta naredila, ne le za evropske državljane, ampak nasploh. Uh, mislim, da je na sestanku sveta temu bilo uh, podano ustrezno priznanje, šlo je za skoraj herojsko dejanje majhne države. Kar se tiče delitve bremen, ta slika je širša, kajti povezuje se z velikim številom beguncev iz leta 2010, o tem takrat časopisi niso pisali. Uh, na dolgo in široko in eh, situacija je precej različna glede na posamezne države članice in to moramo upoštevati, ko govorimo o horizontalni delitvi bremen med državami članicami. Potem pa eh, ta nujnost Zelo jasno je svet pokazal, kako eh, resno obravnava situacijo eh, v, na Severni Afriki. O tem so govorili februarja, na dnevnem redu je tudi za Marčevski svet in prav gotovo bo o tem govora spet na svetu v juniju glede na uh, situacijo, kakor se razvija in mađarsko uh, eh, predsedstvo dela na tem, da bi zaključilo evropski azilni sistem do leta 2012. Potem imamo posledice neizvajanja italijansko-libijskega sporazuma. Pri tem moramo upoštevati, da trenutno so migracijski tokovi med Libijo in Egiptom ter Tunizijo v bistvu horizontalni in eh, če bi prišlo do nekih vertikalnih premikov, bi bil to veliki ziv za Evropo. Ampak kot sem rekel, na svetu in eh, druge države članice so rekle, da bodo uporabile um, obstoječe inštitucije. Eh, um, ukrepe in mehanizme za to, da se eh, pripravimo z potrebnimi strategijami. Hvala lepa. Gospa Malstrom, komisarka. Ja, seveda moramo takoj uh, pomagati sosedam Libije, zato da se olajša humanitarna kriza. Imamo ljudi iz komisije tam na terenu, delamo za nevladnimi organizacijami, pošiljamo denarna sredstva, um, humanitarno opremo in tako dalje spremljamo situacijo iz ure v ure. Nimamo eh, formalne krizne skupine, obstaja pa neformalna. Na dnevni ravni smo v povezavi z gospo Ešton, z gospodom Fülejem, z gospodom Georgijevom, z gospodom Leitonom oziroma Europolom, z predsedstvom, torej eh, sodelujemo z vsemi akterji, z eh, raznimi inštitucijami, ko naš predstavnik Guterres se tudi tukaj aktivno vključuje, imamo stalne stike. Res bi bilo dobro, če bi že sedaj imeli ustrezen azilni sistem, to je naša želja in vem, da mačarsko predsedstvo razen te krize dela vse v tej smeri, da bi se to uredilo. Pozivam tudi druge države članice, da se obnašajo isto z raznimi inštitucijami sodelujemo, da bi ugotovili, kakšna situacija lahko nastane na evropskih mejah. Rekli smo, da je že dodeljeno 25 milijonov sredstev. Seveda bomo, porabili, bomo potrebovali veliko več sredstev, če bo prišlo do dodatnih kriz. Imamo 79. člen v pogodbi, tretji odstavek, ki govori, da se lahko v izjemnih razmerah eh, odločimo za dodatna sredstva in eh, vse to že počnemo. Razmišljamo o različnih možnostih, kako humanitarno pomagati. Na kosilu, kateriku gospod eh, Busetel, niso ljudje bili ravno navdušeni za notranje premeščanje ali preseljevanje, vendar pa je bila prisotna velika raven humanitarne oziroma evropske solidarnosti. Pripravljeni so pomagati države, razmišljali so o možnostih eh, pomoči, prav gotovo pa je Malta pod posebnim eh, pritiskom in verjamem, da se bo Evropska unija na to odzvala. Tudi na komisiji o tem razmišljamo. Pa ta, tukaj je še dolgoročna perspektiva, gospodarski in demokratični razvoj celotnega območja in seveda povezuje se to tudi z zakonitim priseljevanjem. Vse to pa moramo tudi uskladiti z službo za zunanje delovanje in ostalimi akteri. Torej, delamo vse, kar lahko naredimo in razmišljamo o različnih scenarijih. Eh, tudi če eh, ljudi še ni v takem številu, mislim, da bodo prišli in moramo imeti možnost, da jim pomagamo. Mm, imamo mednarodno zakonodajo, ki tukaj velja in jo je treba in jo bomo spoštovali v teh primerih. Najlepše hvala, gospod eh, Vimo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj še enkrat dodam k temu, kar je že rekla gospa komisarka in predsedstvo sveta. Naslednje, če pogledamo situacijo dejstva na terenu, bi mogoče kazalo razlikovati med različnimi vrstami eh, migrantov ali priseljencev v narekovajih. V prvi vrsti so tukaj eh, evropski državljani, ki so bili evakuirani in se želijo vrniti domov. Potem so tukaj Tunizici in Egipčani, državljani teh dveh držav, ki ravno tako gredo čez mejo, zato da bi se vrnili domov. Na tunizijski meji je problem, ker tam so seveda egipčani, ki so mogoče prišli na napačno mejo in se želijo vrniti v svojo državo. Potem pa je še neko razlika na meji med Egiptom in Libijo. Egipčanska vojska eh, se zelo eh, koherentno eh, obnaša na tunizijski eh, May pa kot kaže, nimajo dovolj človeških eh, verov in opreme in tam so prosili mednarodno skupnost za pomoč in trenutno se organiziramo. Je pa tukaj še neka druga skupina, o kateri danes do povdne sploh ni bilo govora. To so pa državljani iz tretjih držav, približno 25 tisoč Kitajcev. Naprimer, eh, potem so tukaj Turki, ljudje iz Filipinov in tako dalje, ki prosijo za pomoč in tudi njim poskušamo pomagati, da najdejo neko pot iz te zagate in njihove eh, države eh, pomagajo z recimo ladjami, plovili, ki prihajajo po njih. Potem je bilo tukaj še vprašanje eh, državljanov iz Južne Afrike, Bodimo transparentni. Trenutno na mejah jih ni veliko. Na meji med Libijo in Egiptom in Libijo in Tunizijo. Nekatere oblasti iz teh držav, Čada, Nigerije in tako dalje, poročajo, da se te ljudje verjetno že vračajo nazaj na jug zaradi nasilja, ki je. Eh, ki, je, ki poteka na obalah, torej rarje grejo nazaj proti jugu, kot pa na sever oziroma vzhod ali zahod. Zaenkrat jih ni bilo veliko, da bi jih opazili tam. Potem pa je tu še en problem, glede na to, kar se je zgodilo na Lampeduzi. Nekdo iz Libije, same državljan Libije, eh, lahko lahko ugotovi, če se bo nestabilnost nadaljevala, da eh, želi se odseliti. Torej, zelo natančno spremljamo razmere in ugotavljamo, kaj lahko naredimo. Trenutno pa je zelo težko karkoli točno napovedati o tem, kaj se bo zgodilo. Nekateri ste re, so govorili o da gre za več kot en milijon državljanov iz južnoafriških držav, ki bi lahko prišli na vzgor. To je možno, ni se pa do sedaj še zgodilo, vendar spremljamo razmere zelo natančno. Druga stvar, ki je bila ustrezno omenjena, gospod Panceri, Tunizija. To je država, ki kjer, kjer imamo zares lahko zgodbo o uspehu, če bomo prav postopali. Pripravljeni smo še naprej se z njimi pogajati oziroma podpreti pogajanja, ki potekajo, če le lahko. Še enkrat lahko rečem le, da za pogajanja potrebujete dve strani. In pr, na drugi strani so um, trenutno oblasti, v Tuniziji, ki poskušajo najti neko pot eh, sodelovanja z opozicijo v državi, kot ste videli, premije je odstopil, včeraj so imenovali novega premijeja in že sedaj je deležen velikih kritik. Še en minister je včeraj odstopil, to je minister za industrijo in znanost. Torej, z tunizijskimi oblastmi moramo sodelovati pri tej začasni vladi, ampak od njih moramo uh, jasno izvedeti, kako lahko skupaj nadaljujemo. Tretje vprašanje ste mi zastavili. Kaj delamo, da bi preprečili nasilje? Kemično orožje, o tem sem slišal uh, v medijih in tako dalje. Seveda je to informacija, ki jo je treba oceniti in ki jo je šele treba potrditi. Do sedaj namreč nimamo potrditve. Smo uh, povezani z inštitucijami, ki lahko to preučijo. Več bomo še izvedeli, ampak zaenkrat ni nobenih dokazov o tem kemičnem orožju. Vprašanje um, prepovedi preletov. Uh, To je bil, bil predmet razprave na varnostnem svetu. 15 članov varnostnega sveta se je zaenkrat odločilo, da ne bo sprejelo ta ukrep. Mogoče bomo v prihodnosti videli, kako se bo to razvilo. Videli bomo, kako se bodo razprave razvijale treba bo na novo pregledati situacijo glede na razvoj dogodkov in seveda posvetovati se z vsemi državami, ki so tako v, Evropski, v varnostnem svetu kot v Evropski uniji. Stom. Najlepše hvala. E, kolikor razumemo, komisarka Malstrom žal mora oditi, to je nujno. Zahvaljujemo se ji za sodelovanje. In, uh, hvaležni smo tistim, ki bodo ostali za drugi krok razprave. Gospod Lajtinen, čisto kratek bom. Prvo vprašanje. Imamo šest scenarijev in sedmi je kombinacija vseh šestih. V skladu z temi scenarijem, scenariji imamo različne načrte. Kakšen je odziv Frontexa? Sprva vsaj dve zadevi. Potrebujemo gostitelja in drugo, potrebujemo udeležence. Torej, z drugimi besedami, države članice morajo prispevati k tem operacijam. In eh, zelo, zelo si prizadevamo, da eh, spodbudimo tako udeležence kot gostitelje. ne bomo poskušali vseh scenarijev pripraviti tako, da bodo primerni za vse. Ker kot je rekel gospod, eh, vemo, imamo toliko različnih problematik, mešanic. Uh, priseljenskih tokov v vsakem scenariju in ne moremo uh, vse obravnavati na enak način. In isto velja za operativne načrte. Vse operacije, pri vseh operacijah nimamo istega modusa operandi. Imamo, če, če je če gre za ljudi, ki nujno iščejo mednarodno zaščito, potem je absurdno razmišljati, da je načrt Frontexa, da to prepreči. Prosim, niti pomisliti ni treba na to. Kaj pa krize in eskaliranje kriz? Ko je situacija kritična, takrat je najslabše, da spreminjamo postopke in obstoječe strukture. In to velja še zlasti v, za mojo agencijo v tem primeru. Uporabljamo um, mehanizme, ki smo jih vzpostavili. Kakšen screening? Screening je osnovni uh, element postopkov, kjer se ugotavlja identiteta, namen potovanja in tako dalje. Kar je pomembno, moramo se pri tem zavedati tudi pri operacijah v Grčiji in druge, da sodelujemo z UNCHR in moramo eh, in z njimi sinhroniziramo naše dejavnosti. Naj še omenim, da mejne operacije niso dovolj. Vsem je jasno, da to ni rešitev, je pa to del rešitve, kakršnakoli že ta bo. Še ena. Eh, zadeva glede raznolikosti tokov. Imamo različne priseljenske tokove. Ne gre le za uh, to, ampak gre tudi za tok um, držav, eh, ehm, priseljencev iz Južne Afrike, ki se vračajo v svoje države iz Evropske unije. Eh, to ni velik tok, ampak je ravno tako prisoten in ga moramo omeniti. Moj, no, moj povzetek pa bi, bilo, eh, bi bil poudarek na. Um, povečanju zmogljivosti in kako bomo v Evropski uniji izvedli načrt za upravljanje kriz. Za enkrat eh, upravljanje meja ni ustrezno vključeno v programe eh, Evropske unije za upravljanje kriz, ker ne sodelujemo z tretjimi državami. Ampak to je ena od eh, zadev, ki je trenutno tako zapisana v uredbi o Frontexu. Najlepše hvala, gospod Leitinen. Sedaj je ura 20 čez 10. Kot sem rekel, nagnjeni smo k temu, da vedno potegnemo. Eh, potruditi se moramo sedaj za drugi krok. V drugem krogu je odprto. Uh, se bomo dali besedo um, predstavnikom vsake politične skupine in uh, nepovezanim poslancem največ za minuto in pol, tako da imamo odziv, čeprav uh, pričakujemo od tolmačev, da bodo ostali vsaj še deset minut, kajti edino na ta način bomo uspeli prvi krok, eh, kolega Đakolino, izvolite. Se prezente, Monisko. Ja, hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se želel zahvaliti za tako številne predstavnike inštitucij, sedaj, ko se pogovarjamo o tej boleči temi, ki zadeva Severno Afriko. Danes je situacija tukaj popolnoma nepredvidljiva. Vlade se menjavajo, nasilje se nadaljuje. In uh, treba je povedati, da so bile nekatere pobude prevzete nekoliko prepozno. In tudi sankcije, stroge sankcije so bile sprijete šele po posredovanju OZN-a. Naprimer, tukaj govorimo predvsem o posledicah za oskrbo z energetskimi viri. Sedaj pa tri točke. Prvič, azil. To je bistvena prednostna naloga. Drugič, Frontex. Proučujemo ponovno mandat te agencije za to, da bi ta lahko bolje posredovala in hitreje in učinkoviteje ukrepala. O tem pogosto govorimo, vendar se zelo redko kaj stori. Uh, da bi se tukaj stvari spremenile. Zelo dobro je to, da bo gospod Lajtinen šel na Malto in eh, ponudil podporo prebivalcem, ki jo tu potrebujejo. Zato pa sprašujem tudi, kdaj se boste podali na Lampeduzo. Gospod Bosukil, postopkovno vprašanje. Ja. ja, rekli ste, da boste dali Eh, besedo enemu predstavniku politične skupine. Prosim, da eh, spoštujete Dontov sistem, eh, tako kot je bilo v prvem krogu. Ja, problem je čas. Tudi, če nam tolmači dajo še deset minut, moramo zmanjšati število članov, ki so se prijavili k besedi. 15 ljudi se je prijavilo k besedi. Nemogoče. prosim, da dajo vprašanje v pisni obliki. Tako, da bodo eh, lahko vsi pristojni odgovorili. Komisija, eh, služba za zunanje delovanje. Gospod Krajsl, minuta. Er äh, hvala. pred že šest let in pol razpravljamo o tej problematiki in v tem času se ni nič spremenilo. Nič novega nismo slišali, gospod Lajtenen. Ali me lahko poslušate, prosim? Ali mi lahko prisluhnete, saj se na vas obračam? E, pred petimi leti, in tudi gospod Busutil je bil zraven, smo se obrnili na Frontex. Frontex ni odgovoren za tokove priseljencev. Imamo tudi inštrument za mirjenje teh tokov, ampak želel bi vedeti in prosim, povejte mi, kako lahko zagotovimo spoštovanje dostojanstva beguncev in priseljencev, saj je to tesno povezano s človekovimi pravicami. Govorimo o Malti, Lampeduzi, Grčiji. Pred petimi leti smo že videli, kako nedostojno je ravnala administracija beguncev gospoda Berlusconija. Berlusconi in Gaddafi nista sposobna uravnavati tako priseljevanja, čeprav lahko Berlusconi organizira zabave kakršne koli hoče. No, in to, kar me moti, je, da se tukaj ne lotevamo resnih problemov, ampak da govorimo o enem in drugem, ne da bi se resno lotili zadev. In gospod Borgecijo, vi ste bili uh, zadnji v vrsti ne dejavnih. Hvala. Gospa Intveld. Oggi parliamo di una vicenda dolorosa e drammatica. Slišali smo zelo hude obsodbe in psovke ravno kar in tukaj govorimo o resnih stvarih. In želeli bi vam povedati, da um, naveza med Italijo in Libijo dobro deluje. Yes, Gospa Intvelt, mogoče to ni preveč dostojanstveno kajti pred seboj imamo resne težave. Zato samo splošna pripomba pred vprašanje. Mogoče bi se mi, evropejci, morali spomniti na to, da bomo sedaj država destinacije. Včasih smo pa bili država izvora. Ljudje so bežali pred vojnami, revščino in ljudje so eh, odšli drugam, kjer jih niso obravnavali kot kriminalce, ampak so jih lepo sprejeli. Tri vprašanja imam. Slišala sem, da je Europol vključen. Zanima me točno, kakšna pa je njegova vloga in kako Europol sodeluje s Frontexom. Drugo vprašanje je namenjeno mađarskemu eh, predsedstvu in gospodu Vimono. Še druge države so, o katerih se nismo pogovarjali, ampak kjer tudi vre. Ali eh, karkoli načrtujemo v smislu pomoči ali kaj eh, razmišljamo o tem, da lahko pridejo begunci tudi iz teh držav. In na koncu škoda, da je komisarka odšla. Komisarka je omenila nekaj, pa mogoče boste, vem, eh, gospod Heiseldorfer verjetno ima druge stvari na programu, eh, mislim, da kar trdo dela, ampak govorila je o znesku 25 milijonov kot o urgentnem skladu. To se mi zdi pa malo, glede na to, kakšna je situacija. Mogoče bi kdo drug lahko kaj povedal, kako je ta denar porazdeljen in ali lahko pričakujemo še kaj več. Hvala lepa, gospa Keller, ena minuta. Hvala. Vprašanje za komisijo. Prej je že bilo rečeno, eh, so begunci eh, v Libiji, ki smo jih poslali iz Italije. Ali nismo za te ljudi tudi odgovorni? Vprašanje za Frontex. Rekli ste, da ne preprečujete ljudem, da bi vstopili v EU. Ampak kaj je delal Frontex v sredozemlju? Ampak eh, kako ste ocenjevali svojo misijo? V kolikšni meri naj bi bila uspešna vprašanje sveta? Kdaj boste končali postopek soodločanja v zvezi z ponovno naselitvijo? In na koncu še en komentar. Spomnimo se, kako ste oziroma smo razpravljali o revoluciji na vzhodi. Ali ste takrat videli tam tudi nevarnost eh,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 In zato bi želel vprašati, katere države so izrazile interes, da bi prevzele, sprejele priseljence, ki bodo verjetno v velikem številu prihajali iz severnoafriških držav in katere jih nameravajo sprejeti na tak način, da jih bodo lahko vključile v svojo družbo. Torej ne samo tako, da, začasno, da bodo začasno uh, rešile neko situacijo. In druga stvar, Eh, soodločanje. Imamo to na dnevnem redu? Gospa Moma, minuta. Imam dve vprašanje za eh, mađarsko predsedstvo, pa tudi za vse druge, ki so pripravljeni odgovarjati. Zakaj je tako naravno sprejeto, da eh, evropski davkoplačevalci, učitelji, eh, medicinske sestre, zakaj morajo ti plačati stroške teh padlih diktatorjev? Eh, ali ne bi mogli izvesti neke vrste testa na podlagi eh, mednarodnega prava, kajti ogromno denarja je, ki so ga ti diktatorji pokradli, ta denar bi lahko zamrznili in ta denar bi lahko uporabili za pokrivanje stroškov, ki jih imajo eh, države, destinacije v Evropi, ki bodo sprejemale tako veliko beguncev in eh, prosilcev za azila. Komisarka je rekla, da da ti ljudje ne bodo šli nazaj domov. To je res, eh, če je tam nevarno. Ampak sedaj govorimo o demokratizaciji teh držav. Ko bodo te države demokratične, zakaj se pa takrat ne bi mogli vrniti domov v svoje demokratične države? Hvala lepa. Sedaj pa eh, razširitev sistema DEON za ELS, gospod Papa Nikolao, izvolite. Just a short question, Mr. Chairman, and thank you for giving me the floor. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči, za besedo. Gospod Lajtinen je rekel, da je ta situacija povezana tudi s problemi eh, pritoka beguncev v Grčiji in v dr drugih državah članicah. Slišali smo, da novi sporazum ki ga skušamo zaključiti. Pogajanja so končana. Torej, sedaj ni liberalizacije vizumov. Eh, v zvezi s Trčijo. Ali imamo kako izjavo o Trčiji? Gospod Lambridec, ena minuta. Gospod predsednik, zelo na hitro. Taka krizna situacija. Zelo neprijetno odkrije to, o čemer govorimo že dolgo časa, namreč eh, Dublin 2 in omejitve le tega. Z odgovorom komisarke nisem zadovoljen. Eh, v, v zvezi s tem, da se države ne ukvarjajo z eh, preselitvijo. Sedaj so v bistvu države igrajo ping-pong države na meji eh, prosijo druge, da sprejmejo begunce, ti rečejo, vi se ukvarjate sami, one reče, mi se ne moremo in zato je, naj omenim tiste države, ki so eh, na, nakazale, da bodo sprejele eh, begunce samo finančna pomoč pa Malti, Grčiji, Italiji ne bodo, ne bo pomagala. Kajti eh, prosilci azilov so tisti, ki najbolj trpijo. Ali se bo svet prebudil, ali pa bo dovolil, da pride do katastrofe v vseh državah članicah in da pride do katastrofe za eh, tudi eh, prosilce azilov. Hvala, gospod predsednik. V teh razmerah smo ugotovili, kako je naša politika tukaj napačna. In zato sprašujem svet, kakšne namene imate za to, da boste zagotovili močne institucije in ne samo močnih posameznikov. In drugič, govorili smo o neuspehu Barcelone, Unije za sredozemlje, prostotrgovinskega območja in tako naprej. In zato se sprašujem, kakšen načrt ima komisija in kakšnega ima svet za dejanski ponovni socioekonomski zagon sredozemlja. In ne nazadnje, ugotoviti moramo, da službe unije niso bile sposobne predvideti tega, kar se sedaj dogaja. In to je hudo. Mislim, da imajo veliko negotovosti pri takih predvidevanjih in meni je žal za to in zato se ne pridružujem čestitkam za to, kar je bilo do sedaj storjeno, zato ker mislim, da lahko rečem, da bi lahko bilo storjeno veliko več. Gospa Romero, minuto imate. Hvala, eh, predsednik. Tudi sama imam občutek, da se Evropska unija dejansko ne zaveda tega, kar se dogaja. To, kar se dogaja, ta revolucija na južnih bregovih Evropske unije je tudi naša revolucija, zato ker ta način, da kako se na situacijo gleda v teh državah, je povezana tudi z nami in meni se zdi neukusno, da govorimo o teh državah samo zato, ker govorimo o problemih povezanih z energijo in o problemih, ki jih bodo lahko imeli evropski državljani. To se mi zdi res neukusno. Tukaj gre za težavo s političnim vidikom. Ne gre za težave Evropske unije in zato je mene v tem trenutku sram, da sem evropska državljanka, zato ker mislim, da bi Evropska unija morala imeti drugačno odgovornost pri teh um, dogodkih. In zato mislim, da se mora Frontex spremeniti, spremeniti mora svoje ime. In države, vlade v teh državah. So so se sedaj podale na pot demokratizacije, so v tranziciji in mi moramo razmišljati na tak način, moramo razmišljati dolgoročno in če ne bomo tega sposobni, ne bomo sposobni tudi ničesar drugega. Hvala, gospa Alfano, izvolite, minuto imate. Hvala. Dragi kolega Kreisler, tukaj ne govorimo farsa. Uh, Eh, Evropska unija se obnaša tako kot talica v čudežni deželi. Ravno kar smo se zbudili in uh, eh, govorimo o tem, aha, možno je pač to, kar se dogaja v Libiji. Pri tem pa pozapljamo, da je Evropska unija te diktatorske režime samo podpirala Libijo, Tunizijo in druge. Uh, zato Ko je delegacija za Magreb tega parlamenta šla v Libijo, je bilo ljubše, da so jo prevažali naokrog, kot da je neka turistična skupina. Medtem pa v trenutkih, ko jim je bilo onemogočeno obiskati begunske centre in de, ko nam je bilo onemogočeno si ogledati še druge stvari na kraju samem, smo se delali, kot da se nič ne dogaja, kot da je vse v redu in smo pač mirno prišli nazaj. In takšna politika gotovo ne more biti uspešna politika. To je neuspešna politika in tega se moramo zavedati. Zavedati se moramo, da naši državljani, naši voljivci pravijo, da smo mi pred življenja milijonih prebivalcev afriškega kontinenta postavili naše trgovinske sporazume. E, to velja za afriške državljane, to velja za kitajske državljane, ki še naprej umirajo zato, ker jih trpinčijo ljudje, kakršen je Gaddafi. Tako da žal mi je, dragi kolegi, te kritike morate sprejeti. Namreč, ko je Gaddafi začel ubijati svoje državljane, uh, in ko jih je začel uh, prepričevati, da jim bo dal 5 milijard evrov v ne vem kolikšnih letih, je Berlusconi rekel, nikar jih ne motimo. Predvsej članov in članic vidim, ki želijo sodelovati v tej razpravi, ampak prosim razumite, če želimo imeti še zadnji krok odgovor naših gostov, ne bo mogoče vsem dati besede. Zato predlagam, da tisti, ki ne dobite besede, pošljete svoje vprašanja v pisni obliki, tako da boste dobili tudi pisni odgovor. From... Zadnji krok. Veleposlanik Jurkos in potem generalni sekretar gospod Vimov in pa direktor Frontexa Ilka Latinen. Gospod. Gospod Tavares, a je to postopkovno vprašanje? Gre za zgodovinsko stvar. E, vprašanje je bilo, zakaj najdolgo plačevalci plačujejo za to. Prva operacija v zvezi z mednarodnimi begunci je bila leta 1959. To ni e, postopkovno vprašanje, to je ponovno odpiranje razprave. Prosim, spoštujte postopke, gospod Gjörkas. Uh, Glede zadnje zadeve ne želim komentirati izgube na tisoče ljudi, življenj tisoče ljudi 1956. na Mačarskem nekaj konkretnih zadev, kako daleč bomo šli z postopkom soodločanja. Poskušamo narediti vse, kar je v naši moči, vendar pa bomo morali bolj sodelovati z parlamentom glede notranjega preseljevanja. Kako daleč je, so kritične razmere v drugih, tretjih državah? Tukaj si ne upam ničesar napovedovati kako daleč bodo šli procesi v arabskem svetu, ne vem. Ampak Evropa mora biti sposobna in se mi zdi, da je do sedaj bila sposobna odzvati se tako, da je pomagala pri demokratičnih procesih. Popolnoma jasno je, da po eni strani jim moramo zagotoviti, dobavo energije, notranjo varnost znotraj Evropske unije, istočasno pa moramo pomagati vsem demokratičnim silam, ki peljajo te procese v državah naprej. In le um, trajnostni demokratični prehod je tisti, ki bo zagotovil demokratično prihodnost za te države in gospodarsko in uh, socialno okolje, ki ne bo na milijone ljudi prisililo v to, da se selijo v Evropo. Kar se tiče um, zamrznjenih sredstev, včeraj je uh, svet sprejel uh, sankcijo, ta že velja. Glede na e, odgovora med, sporozuma med Evropsko unijo in Turčjo glede vračanja, svet je v bistvu potrdil rezultate pogajanja med Evropsko komisijo v imenu Evropske unije in Turčje in sedaj je čas, da se ratificira ta sporazum. V tej fazi ne morem komentirati glede teh izjav. Videli bomo, kako se bo situacija razvijala. Evropska unija se zelo zanima, da bi sprejeli ta sporazum o vračanju. In seveda svet mora dati zeleno luč komisiji, da začne dialog z Turčijo o mobilnosti in eh, vizumih. To pa še ne pomeni eh, pogajanja o liberalizaciji vizumskega režima za Turčijo. Omenil sem, da je situacija bolj kompleksna, kot se zdi na prvi pogled. V razpravah na svetu so jasno priznali izzive, ki so sedaj pred eh, Malto in Italijo. Eh, Nekatere države pa so omenjale tudi lasne napore pri sprejemanju zakonitih in nezakonitih priseljencev in rekle so, da moramo imeti eh, horizontalno in pošteno sliko. Obstaja delitev bremen, bremena se že delijo, vendar. Eh, če bo, komis, eh, če bo svet želel o tem naprej razpravljati, potem se bo to spet zgodilo. Naj vam samo dam za primer Švedsko. 2010 je Švedska sprejela več kot 40 tisoč beguncev iz Irks. Iraka in več kot 5000 eh, beguncev iz Srbije, pri tem pa ni zahtevala nobenih solidarnostnih mehanizmov. Torej, to je treba upoštevati, ko govorimo o solidarnosti. Kar se pa tiče odnosov eh, z sosednjimi državami. Tukaj bo pa eh, sekret, generalni sekretar več povedal o tem, kako daleč smo prišli z revizijo evropske sosedske politike. Najlepše hvala. Gospod Vimo, generalni sekretar, imate besedo. Še enkrat bom zelo kratek. Če se navežem na to, kar je leklo mađarsko predsedstvo. Kot veste, Na, gremo po dveh tirih, če lahko temu tako rečem. Po eni strani želimo sprejeti ukrepe, svežen ukrepov za Evropski svet, eh, ki se pripravlja in tam naj bi 24. in 25. marca razpravljali o tem svežnju ukrepov, po drugi strani pa je treba preučiti so, politiko sosedstva ali sosedsko politiko. Glede na nedavna dogajanja in to bo komisija naredila aprila in pripravila nove zamisli na tem področju. Oba ta tira pa se med sabo povezujeta in vplivata en na drugega jasno je bilo rečeno, da smo sedaj priča nekim pojavom, ki so tako veliki, eh, glede na eh, demokracijo in demokratične procese, ki jih dolgo časa ni bilo. Tako da moramo tudi sami malo izvesti neko introspekcijo in ugotoviti, kaj lahko naredimo, da pomagamo tem državam ne gre le za kratkoročne ukrepe, gre za tudi močne, dolgoročne ukrepe, ki bodo pomagale tem državam, da se gospodarsko in socialno razvijajo. Tukaj pa Evropska unija ne bo sama prejšnji sredo smo imeli sestanek z glavnimi državami, vodilnimi državami v mednarodni eh, skupnosti, z predstavniki finančnih inštitucij znotraj Združenih narodov, raznih organov Združenih narodov in vsi se ukvarjajo s tem, kako lahko pomagajo. Imeli bomo tudi podporo Evropske investicijske banke, tudi Evropska banka za obnovo in razvoj je pripravljena po potrebi sodelovati za svojimi sredstvi. Torej, in priča smo velikemu, veliki mobilizaciji vseh eh, različnih partnerjev, eh, ki si prizadevajo za skupni cilj. To bo pa seveda nekaj časa trajalo in videli bomo, kaj se bo dogajalo na terenu. Eh, seveda tudi zelo natančno spremljamo, kaj se dogaja v drugih, tretjih državah. Istočasno pa se moramo zavedati, da smo večkrat že ponovili, da ima vsaka država svoj lasten uh, evolucijski pos, proces. Uh, Tunizija in Egipt eh, se pribijata skozi ta proces, politično se stvari še naprej razvijajo, dogajajo se. Uh, različni razvoj, tudi v Katarju in Omanu, Jemenu se marsikaj dogaja, to vse zelo odblizu spremljamo, da vidimo, kaj se bo zgodilo, v katero stvar bo ta razvoj šel in kako bomo mi morali se na to odzvati oziroma ukrepati. In to je na vrhu uh, našega programa službe za zunanje delovanje in komisije. Vprašali ste me glede azilnega procesa. Naprimer, v primeri migrantov na Lampeduzi je proces eh, azila nekaj, kar že poteka. Ampak, če govorimo o azilu na splošno, nekate, iz nekaterih držav, odkudr prihajajo te eh, priseljenci, eh, se je situacija politično spremenila. Govorim sedaj o Tuniziji. Eh, in tukaj moramo seveda ažurirati naš eh, azilni proces glede na to, kaj se v teh državah dogaja. In tudi uh, videli bomo, kako se bodo odzvale države članice v prihodnje. Hvala. Hvala. Še v imenu Frontexa, gospod Ilkater, gospa Gomez, a gre za za poslovno zadevo, poslovno vpraša, postopkovno vprašanje? Mislim, mi zdi nemogoče, da je gospa um, Alfano uh, rekla to, kar je rekla o obisku eh, delegacije eh, našega parlamenta v Libiji. Sama je po enem dnevu odšla, ni šla v posebne kampe, ki so v Libiji in je sploh ne zaslišano, da je rekla to, kar je rekla. Tukaj gre za zelo kritično pri poročilo, ki, ga je, ki je bilo sprejeto za strani parlamenta. Eh, gospa Gomeš, eh, prej ali slej bomo o tem razpravljali in zlasti bomo ugotavljali, kaj je postopkovno vprašanje in kaj ni. Ta, ta se um, veže na uh, poslovnik. Tukaj ni odpiranje vprašanj, ni uh, nasprotovanje prejšnjim izjavam, ni odpiranje novih razprav, ampak gre uh, za spoštovanje ali nespoštovanje določenega člena poslovnika, ki ga nismo upoštevali upoštevali. Ali smo upoštevali? Torej, prosim, uh, sedaj lepo prisluhnimo, kaj bo rekel gospod uh, Ikal Leitenen. Ja, predsednik, oprostite, ampak to se mi ne zdi pravično. Vi sami ste poudarili, da. Torej, poudariti želim, to, kar se je zgodilo. Ker če bi povedali, kako so stvari potekale med tem obiskom, šli smo si ogledati center v Gvišiju, ampak ja, štiri dni kasneje, ja. Hvala, gospod predsednik. Poskušal bom sedaj imeti zadnjo besedo in če mi to uspe, bom zelo ponosen sam na se. Dobro. Eh, človekove dostojanstvo in temeljne pravice. Zauzemamo se, da z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo v operacijah, to zagovarjamo in spoštujemo pri eh, operacijah, ki jih koordinira eh, Frontex in operacijah, ki jih vodijo po same države članice. To sem moral izpostaviti. Potem pa vprašanje Lampeduze. Eh, Eh, priseljenci eh, zakoniti eh, iz Tunizije še zlasti v zadnjih dveh tednih v Lampeduzo. To je bilo zelo jasno povedala gospa Guterres, kolegica komisarka Malstrom. Ne obravnavajte tega, tega kot nek uh, neko zadevo, kjer so predvsem vključeni ljudje, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Naj samo povem, okrog šest tisoč eh, priseljencev je bilo in le v redkih primerjih je šlo za azil oziroma potrebo po azilu. In kot sem rekel, imam različne scenarije in različne moduse operandi. To pomeni, da smo sodelovali pri eh, okrepitvi eh, patrulj, še zlasti v mednarodnih in teritorijalnih vodah Italije, kjer smo bistveno povečali zmogljivosti Italije na tem področju in razmestili smo strokovnjake v podporo italijanskim oblastem pri skriningu in debriefingu tako to izvajamo na jasen način in eh, seveda eh, podpiramo operacije za vračanje, ki neprekinjeno potekajo iz Italije v Tunizijo. Potem pa vprašanje uloge Europola. Kot zadnje, dejansko e, smo imeli začasen administrativni vakuum v Tuniziji. Bil sem v stiku z Renom Wrightom o tej situaciji in ugotovili smo, da je res treba okrepiti sodelovanje Europola, tako da se prepreči vključevanje mednarodnega organiziranega kriminala in terorizma. Torej, to je neka tretja eh, dejavnost mobilne enote, ki uporablja informacije, ki jih imajo na voljo, mi pa nismo sposobni obdelovati takih informacij ta hip. To so tri zadeve, ki sem jih hotel um, povedati v svojem odgovoru. Najlepše hvala odboru, da me je povabil na to izredno pomembno razpravo v tem trenutku. Hvala. Najlepše hvala hvala vsem uh, gostom, ki so nam pomagali v razpravi. Zahvaljujemo se uh, članom, ki so razumeli časovne omejitve in seveda tudi tolmačem se eh, zahvaljujemo za dodatnih kar 20 minut, ki so nam jih namenili pri tem um, podaljšku našega sestanka.